Dear colleagues, Dragi kolegi, First of all, I would like to... Najprej želim izreči dobrodošlico kandidatu za komisarja za okolje, pomorstvo in ribištvo. Zdaj pa prehajam na svoj materni jezik. Resor kandidata za komisarja pokriva širok palet področji in tudi velik del zakonodajnega dela parlamenta. Odbor za okolje se zelo zauzema za varovanje okolja, pa tudi za spodbujanje razvoja, ki naj bo učinkovit in trajnosten. Zato menimo, da bi okolje morali vključiti v vse naše politike. Gospod Juncker se je zavezal k zeleni rasti in v skladu z smernicami za potrditev komisarjem bo parlament ocenil kandidate za komisarje na pogledu njihovih splošnih kompetenc, zauzetosti za evropske zadeve in osebne neodvisnosti. Poleg tega bomo preverili tudi poznavanje resorja samega, ocenili pa bomo tudi sposobnost komuniciranja. Pred zaslišanjem je V pisni obliki kandidat za komisarja odgovoril na pisni vprašalnik. Odgovori v angleščini so bili 26. v petek razdeljeni, vse ostale jezikovne različice pa ste poslanci prejeli danes do povdan. Zdaj pa še v zvezi z današnjim dogodkom. Kandidat za komisarja bo podal uvodno predstavitev, ki naj traja ne več kot 10 minut. Poleg tega bo imel ob koncu sestanka še 5 minut za zaključni nagovor. Po uvodu, ki ga bom opravil jaz sam in tudi kolega predsednik odbora za ribištvo in potem po izjavi eh, kandidata za komisarja bomo imeli 45 možnosti za vprašanja, razdelili pa jih bomo glede na pristojnosti. Najprej 25 vprašanj za odbora Envi, 17 vprašanj na to za člane odbora za ribištvo in tretji blok, tri vprašanja iz odbora Tran. Razprava bo potekala v skladu z načelom ping-pong. Trije bloki po tri minute. Vprašanje, odgovor. Ena minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor, brez naknadnih vprašanj. Prvi krok bodo opravili predstavniki političnih skupin. Kar zadeva spoštovanje časovnice, prosim vse kolege in kandidata za komisarja, da se držite časa, ki vam je dodeljen za govor. Pet sekund bo tolerance za poslance in deset sekund za kandidata za komisarja. Po tem bo mikrofon izklopljen. Na ekranu se bo. 10 sekund pred dodelje, iztekom dodeljenega časa pojavila zvezdica. Zdaj pa še za člane odbora. Tolmačenje je na voljo v 23 jezikih, kar pomeni, da vsi govorci lahko uporabljajo svoj materni jezik. Prosim vas pa, da ne pozabite, da vse to, kar boste povedali, moramo pretolmačiti simultano, zato vas prosim, da ne govorite prehitro. Poleg tega bo ta razprava tudi na voljo preko web streaminga na spletni strani parlamenta, kjer bo možno tudi dobiti posnetke zaslišanja. Sedaj pa besedo dajem gospodu Kadeku, predsedniku odbora za ribištvo. Izvolite. Merci, cher Giovanni. Najlepša hvala, dragi Giovanni. Najprej bi tudi sam rad pozdravil Karmona eh, Velo v naši sredi. Njegov portfelj Njegov resor je zelo širok, vključuje pomorske zadeve, okolje in ribištvo. Predsednik komisije se je odločil, da poveže modro, modro in zeleno rast. V pismu je zapisal, da želi poskrbeti za izvajanje reforme skupne ribiške politike, zato da poveže ta področja, področja da poskrbi za trajnostni ribolov. V ribištvu ni kaj dosti povedal o tem pismu in eh, to obžalujemo. Mislim, da nas čakata dva pomembna elementa. Najprej eh, izvajanje skupne ribiške politike in na to tehnični ukrepi in regionalizacija. Kandidata za komisarja bi rad spomnil, da se v parlamentu veliko pogovarjamo o jasnem izvajanju Lizbonske pogodbe. Komisija predlaga, parlament in svet pa na to to naredita. Komisija mora eh, na nek način poskrbeti, da vse teče gladko, ampak ne smeti predaleč. parlament mora seveda dodati svoje k vsaki pobudi. Giovanni je pojasnil, kako bo zaslišanje potekalo. Eno minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor, najprej odbor Envi, nato odbor Peš. Nekaj vprašanj je gospod Vela dobil tudi v pisni obliki. Obžalujem pa, da so njegovi odgovori malce preveč splošni. Upam, da bomo danes slišali natančnejše odgovore na ta vprašanja. To bo brez dvoma pomembno tudi za našo oceno, ki jo bomo pripravili po zaslišanju. Toliko uvodoma, ne bom predolg, čas teče, še enkrat vas pozdravljam, gospod Vela, gospod kandidat za komisarja. Beseda pa je sedaj vaša za deset minut.